točka pa je razprava o ustnem odgovoru o sporazumu o prosti trgovini med Evropsko unijo in Južno Korejo. Najprej pa bo dobil besedo spisec tega vprašanja za dve minuti. Dank, Najlepša hvala, spoštovana gospa predsedojoča, spoštovani gospod komisar. Zdaj smo zaključili pogajanja, kar zadeva prostotrgovinski sporazum EU-Južna Koreja. Sporazum je parafiran, vse lepo in prav, ampak včasih, če si gledam podrobnosti sporazuma, se mi zdi, da ta hitrost um, ni bila najboljša in da je ni bila stvar izpogajena zelo temeljito. In uh, vaša predhodnica je želela spraviti ta sporazum pod streho čim prej, da bi rekla, da je uspela. Številni strokovnjaki so govorili, vključili smo jih v ta proces in rekli so, da je to lahko dodana vrednost eh, za evropsko gospodarstvo. Potem je tukaj nekaj pozitivnih učinkov, recimo kar zadeva eh, kemija, farmacevske industrije, storitve. Vse ti sektori, pa še drugi sektori, bodo verjetno napredovali in to bo dobro. Ampak avtomobilska industrija, določene tožbe smo slišali, rekli smo, da bomo imeli težave zaradi povračila dajatev, zaradi povračila carin, kaj se bo zgodilo, če bo prišlo do te problematike, potem pa imamo težave v zvezi z okoljskimi standardi. Zato si tudi želim, da bi v naslednjih mesecih zadeve izkoristili, da bi lahko uporabili zaščitne klauzule in regulacijo na tem področju, tako da bi rešili določene zadeve. Ne, da bi se samo o tem pogovorili, ampak to bi tudi konkretno rešili. Evropski parlament ne sme dati soglasja oziroma lahko da soglasja samo takrat, če bi odgovorili eh, na te strahove avtomobilskega sektorja, da bi dansko poiskali praktične rešitve in da bi to unesli v te zaščitne klauzule. To je seveda možno, pogledati si po internetu, sam žal tega še nisem imel časa storiti, zato vas prosim v imenu politične skupine, da sodelujete, da imamo evropsko regulativo, da poiščemo rešitve in da pravzaprav zavarujemo interese avtomobilske industrije v tem sporazumu. Gospod Luka Susta, za tri minute dam vam besedo. Najlepša hvala. Spoštovani gospod komisar, novi akteri prihajajo na svetovno trgovinsko prizorišče. Te države niso bile najbolj razvite še pred nekaj leti. Ampak sedaj se moramo vprašati, kako lahko na novo oblikujemo trgovinske odnose med Evropsko unijo in našimi konkurenti. Mislim, da določenih konceptov še nismo domeli, da to ni mogla dometi Evropska komisija. Boj proti dumpingu, vzajemnost, potem tarifne ovire. In eh, tukaj vstopi na prizorišče sporozum o prosti trgovini med Evropsko unijo in Južno Korejo. To skrbi številne komisarje, tudi številne evropske vlade. Kaj pa naj bi bilo s temi bilateralnimi sporozumi, če 50 odstotkov trgovinskih tokov med obema partnerkama poteka v avtomobilskem sektorju? 700 tisoč eh, avtomobilov jih, eh, uv, jih mi uvažamo, samo pri približno 20 tisoč pa je obratno. Tu je veliko nesorazmerje, ko govorim o prodaji in nakupu. In subvencioniranje se zgodi v Južni Koreji. Isto velja tudi za tekstilno industrijo. Mi ne bomo zadovoljni, spoštovani gospod komisar, da nam boste rekli to, kar je že povdarjala nekdanja komisarka Eštonova, ko ste govorili o agroživilskem sektorju, o komikalijah, farmacijskem sektorju, ker to je pravzaprav zelo majhen sektor v primerjavi z avtomobilskim sektorjem, v primerjavi eh, s tekstilom. In isto velja za finančne storitve. Kaj bo z Evropsko unijo? Ali bomo poiskali rešitve ali pa bomo še dodatno padli v prepad? Upam, da bomo oblikovali novo Evropo. Ta Evropa se je rodila v Lizboni, ampak to je Evropa, ki danes eh, ne more zagovarjati svojih interesov uspešno. ZDA to naredi, oni se borijo, kar zdajva Airbus. Potem tudi Argentina bo zaščitila sektor telekomunikacij. Če pa ne bi sprejeli sporozum o prosti trgovini med Evropsko unijo in Južno Korejo, bomo objavili nekatere prakse, ki jih eh, nikoli nismo. Govorimo o stotine, o tisočih delovnih mest, o družinah in eh, to je negotova prihodnost. Ne zato, ker eh, ne bi proizvajali blaga ali storitev, ampak zato, ker nismo poskrbeli za njihove interese. Mi smo pravzaprav zelo občutljivi na ta vprašanja, gospod komisar ni dobro, da bi zelo hitro ratificirali ta sporazum, ker bi lahko prišlo do nespremljivih elementov v tem sporazumu, ko bomo imeli opravka s prehodnim obdobjem. Razčistiti moramo zadeve, vprašati se moramo, kaj bo ta sporazum dejansko pomenil v praksi, kaj so bilateralne zaščitne klauzule, poiščemo odgovore na. Te, na te problematične točke. Gospod Mihajl Torer, za tri minute izvolite.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 Gospa predsedujoča, spoštovani gospod komisar, kolegice in kolegi. Izbonska pogodba odpira novo poglavje, ki razdeva sodelovanje med Evropsko komisijo in Evropskim parlamentom. So odločanje, so oglasje naših izvoljenih predstavnikov ljudstva. To nam daje možnost, da imamo demokratične odnose tudi na področju trgovinske politike. Gre za delodajalce, gre za delojemalce, gre za potrošnike. To je prosta in pravična trgovina in to je podlaga za evropsko blaginjo. Kaj pa zadeva težnje na področju protekcionizma. Temu se moramo zoprstaviti. Sporazum o prosti trgovini med EU in Južno Korejo bi lahko pozitivno vplival na rast na nova delovna mesta. In eh, dejstvo je, da kar zdeva specifične določbe sporazuma, potem določeni sektori bodo imeli pozitivne plati, drugi pa nekoliko manj. In sedaj je na nas, da se vprašamo, kaj je s posameznimi sektori na ravni Evropske unije. Na poiščemo uravnotežen pristop, ampak mi potrebujemo podatke, presojo vplivov in to je pravzaprav naloga Evropske komisije. Žal pa se je večkrat zgodilo ravno obratno. Na plenarnem zasedanju smo zahtevali določene stvari, ampak vi nam niste zadostili in ravno zato smo oblikovali to ustno vprašanje na pobudo politične skupine Alde. Sporazum daje določene priložnosti evropskemu gospodarstvu na področju recimo kemične industrije, strojništva, ampak prišlo bo do negativnih učinkov in eh, tukaj bo verjetno avtomobilski sektor in tudi elektronski sektor eh, tisti, ki bo izgubil. To je pravzaprav edini sporazum eh, za določeno državo v razvoju, kjer pa ne bomo prepovedali povračil in prišlo bo morda do asimetričnih stroškov za južnokorejsko industrijo. Zato se mi zdi, da potrebujemo začasno prehodno klauzulo in oblikovati bomo morali zelo jasna in ustrezna merila. To mora biti v interesu podjetniškega sektora, zato moramo jasno pripraviti ta merila in te mehanizme. Ne sme priti do tega, da bodo zaščitne klauzule brezpredmetne in da bo dokazno breme na ravni podjetij. Ravno obratno mora veljati. Asimetrična pravila niso ustrezna, ampak zdi se, da bo temu tako, če bomo sprijeli takšen sporazum. Vprašanje pa je, kaj se bo zgodilo kasneje, ko bomo sprijeli eh, sporazum recimo z Indijo, pa tudi eh, z drugimi državami v razvoju. Mi potrebujemo pravzaprav celovit svežen in zato je to tako pomembno. Zato od Evropske komisije zahtevamo, da kar zadeva sporazume o prosti trgovini, da se posvetuje z nami, da nam poseduje ustrezne dokaze in podatke. To potrebujemo, zato začasni sporozum ne sme še vstopiti veljavo, ker nimamo ustreznih podatkov. Zelo nujno je, da se posvetimo izvajanju pogodbe kasneje. Zato sprašujem komisijo, kaj se zgodi. Zdaj, ko bomo imeli službo za zunanje delovanje, ali bomo imeli boljše ukrepe, ali se vam zdi, da je to ustrezno in ali lahko to službo vključimo v to vrstne sporozume. Robert Sturdik je ravno tako pripravljalec tega vprašanja, bo sedaj govoril za dve minuti. Najlepša hvala, spoštovana gospa predsedujoča. Gospodarski upad eh, in eh, odpraviti moramo ovire, oživiti moramo gospodarstvo. Samo tako bomo ustvarili nova delovna mesta in spodbudili razvoj. Hvala, komisar, ker ste se odzvali prej, ko smo obravnavali prejšnjo točko na dnevnem redu. Potrošniki, farmacevska industrija, kemikalije, medicinski pripomočki, to so samo nekateri izmed sektorjev, ki bodo resno tisti, ki jim bo eh, koristila odprava tarif dolgoročno. Poenostavitev pri certifikaciji, potem postopek preglednosti, predvidljivost z vidika cen, vse to bo dobro za naše potrošnike. Korejski potrošniški trg pa je tisti, ki je res specializiran in potrebuje naše agroživilske izdelke, recimo naše meso, naše sere, naša vina. Vse to je zaščitena označba porekla, ampak eh, slabo bi bilo in nekateri ste se že oglasili s tem v zvezi, da pravzaprav potrebujemo dodatne podatke, določeni sektori nam še niso jasni. Vključitev povračila dajatev, slišali ste, da to mnoge skrbi. Sporozum o prosti trgovini mora temeljiti na zelo jasnem načelu in sicer to je načelo vzajemnosti oziroma neutralnih koristi. Ampak eh, breme za avtomobilski sektor je vprašanje, ki nas izjemno skrbi v tem trenutku. Evropski komisar nas je pot, na nek način pomiril. Prišlo naj bi do liberalizacije tarif in teh režimov, tudi kar zadeva povračilo dajatov in te ovire so vse manjše. Kar zadeva pogajalce, rekli so, da to povračilo dejatev je takšno, da se bo s časoma zmanjšalo. Ali Evropska komisija ima konkretne dokaze, ki bi to potrdili? Če bo Evropska komisija rekla, da bomo uporabljali zaščitne klauzule, ali se vam zdi, da je nujno, da pravzaprav ponovno spostavimo pogajalski okvir? Res, gospod komisar, veselim se sodelovanja, kar zadeva nov sporazum o prosti trgovini. Sedaj pa, gospod komisar, izvolite. Uh, Najlepša hvala, spoštovana gospa predsedujoča. Dovolite mi, da se zahvalim spoštovanim poslancem za zastavljeno ustno vprašanje. To kaže, da Evropski parlament eh, res eh, zanima sporozum o prosti trgovini med EU in Južno Korejo. To bo prvi poglaviten sporozum o prosti trgovini, kjer bo Evropski parlament dal uradno soglasje skladno z Lizbonsko pogodbo. Zato res pozdravljam to priložnost, da se lahko odzovem na številne vidike, ki so jih izpostavili že poslanci pravzaprav ne bom mogel podrobno odgovoriti na vsa vprašanja, ampak eh, bom na njih odgovoril kasneje, če mi boste zastavili dodatna vprašanja. To ni samo prvi sporazum o prosti trgovini med Evropsko unijo in azijsko državo, ampak je istočasno to tudi najbolj obsežen in ambiciozen sporazum katerega je sklenila Evropska unija. Po več kot dveh letih pogajalskega procesa smo 15. oktobra lani ta sporazum tudi parafirali. Ko smo se pogajali, je Evropska komisija bila v tesnih stikih z Evropskim parlamentom. Zato tudi Evropska komisija pozdravlja rezolucijo, ki jo je Evropski parlament podprl decembra 2007. In eh, na številne vaše skrbi smo se takrat odzvali. Poleg tega smo vodili stalen dialog s civilno družbo in eh, poskrbeli smo za ustrezno presojo vplivov, kar zadeva trajnostni razvoj. Zdaj prevajamo ta sporazum. In eh, do konca marca Evropska komisija predvideva, da bo svetu podala določeno odločbo, tako da bomo lahko sklenili in podpisali ta sporazum. Želimo pa si, da bi aprila dokončno sprejeli in podpisali omenjen sporazum. Evropska komisija je sedaj dokončala analize. Spraševali smo se, ali bo to v pristojnosti držav članic ali ne. Če bo temu tako, potem bo nujno, da sporazum ratificirajo vse države članice, preden ta sporazum formalno začne veljati. To je proces, ki bo vredno trajal kar nekaj časa, zato bo Evropska komisija najverjetneje predlagala, da se bo to sporazum začasno izvajal, preden bo dokončno začel veljati. Svet je tisti, ki mora to potrditi na predlog komisije. Evropska komisija ve in se zaveda, da Evropski parlament želi zvedeti čim več podatkov, preden začne sporazum veljati. Evropska komisija si bo prizadevala skupaj s svetom in parlamentom, da se bo to dejansko zgodilo. In upam, da ne bo prišlo do zamud. Res si želim, da bi sporazum čim prej začel veljati in da bi ga lahko izvajali. Kar pa zadeva zaščitne klauzule, Evropska komisija bo podala predlog s tem v zvezi in ga bo naslovila na svet in Evropski parlament v prihodnjih tednih. Ravno tako upam, da bomo lahko to zakonodajo sprejeli čim prej. Tako da bomo potem upoštevali vse postopke. Kar pa zadeva gospodarske pozitivne učinke, Evropska unija bo tista, ki bo ta sporazum res koristil industrijske, kmetijsko blago, ne bomo več zaračunavali tarif in 1,6 milijard letno bomo privrčevali, potem ko bo sporozum začel veljati. In verjetno bo ta vsota še višja, kar pričakujemo, da se bodo trgovinski tokovi še okrepili s časom. Sporazum in študije kažejo, da bomo imeli približno 19,1 milijard na strani Evropske unije, približno 12 milijard pa na ravni Južne Koreje. V študiji tudi nismo opredelili tistih sektorjev, na katere bi ta sporozum negativno vplival, ampak če bo prišlo do določenih težav, do določenih tveganj, potem Evropska komisija se bo odzvala in uveljavili bomo zaščitno klauzulo, ki je ravno tako del tega sporozuma. Naj vas spomnim še na eno zadevo. Če se bo pokazala potreba, potem lahko sprejmemo določene podporne mehanizme skladno s skladom, ki se prilagaja globalizaciji. Ker pa zadeva pravice intelektualne lastnine, smo zelo ambiciozni, kar zadeva obveznosti in te presegajo okvir STO-ja. Poleg tega je Evropska komisija poskrbela tudi za to, da se nikakor ne krši zakonodaja Evropske skupnosti. Kar pa zadeva protokol o kulturnem sodelovanju, spostavili bomo okvir in tako bomo spostavili politični dialog in zagotovili bomo izmenjavo na kulturnem področju. Poleg tega to kaže, da je Evropska unija predana temu, da spodbuja konvencijo UNESCO iz leta 2005, ki govori o raznolikosti kulturnega izražanja. Potem pa pravila porekla. Pogajali smo se in spremenili smo številne zadeve, kar pa je tudi usklajeno z reformami in pravili na tem področju. Gre za to, da bomo poenostavili ta okvir, kar tudi pomeni, da smo se odzvali na specifično zahtevo Evropskega parlamenta. Istočasno pa smo ohranili pravila, kar zdiva določene občutljive sektorje. Potem pa Evropska komisija se je posvetila temu, da bomo zagotovili dostop eh, do trga na južnokorejske trge za naše zelenjavne in sadne izdelke. Odprli smo te trge in eh, določene vhodne cene smo odpravili, ampak eh, pri določenih citrusih in paradižnikih tega nismo uveljavili. Ravno tako želimo zaporovati evropsko industrijo. In eh, v tem sporazumu smo oblikovali dobre in učinkovite zaščitne mehanizme ter klauzule. Začitna klauzula pa lahko ravno tako se uporabi, če stopi sporazum veljavo. Kar zdeva tržne mehanizme in uvozne ter izvozne tokove, spremljali jih bomo in videli bomo, ali bomo uporabili zaščitno klauzulo ali ne. In eh, če bodo določeni pogoji izpolnili, bomo to naredili. Isto velja tudi za povračilo dajatev. Ta se lahko uporabi, če se to izkaže nujno na podlagi statističnih podatkov. Zavedam se, da vas določene zadeve skrbijo in avtomobilski sektor je govoril že o določenih težavah eh, zaradi povračila dajatev, ampak eh, želim reči, da trenutno je to dovoljeno in da tako južnokorejski kot tudi evropski izvozniki to uporabljajo. Tako da sporozum nikakor ne posega na to področje. Kar zdiva gospodarski vpliv, ta je zelo nizak. Približno eno osmino pri teh koncesijah. In študija ravno tako kaže, da je ta odstotek 10 do 15 odstotkov, kar zadeva južnokorejski sektor in tukaj mislim, da potrebujemo ustrezna sredstva, tudi pravna sredstva. Ne moremo izključevati tudi tega, da bi uveljavljanje sporozuma lahko pomenilo tudi to, da pride do določenih sporov med obema stranema. Ravno zato imamo zelo dober in učinkovit mehanizem reševa, za reševanje sporov. Zato bomo v, na strani Evropske komisije spremljali izvajanje tega sporozuma in upamo, da ne bomo sicer uporabili tega mehanizma, ampak če bo to nujno, bomo to naredili. Ravno tako smo zavarovali okoljske pravice, pravice sindikatov in pravice delavcev. Tako da bomo spoštovali standarde na tem področju. Kar zdiva področje uporabe omenjenih standardov, lahko povem, da smo tukaj naredili velik korak naprej v primerjavi z drugimi sporazumi. Ravno zato smo spostavili zelo dober okvir, tako da bomo tudi spremljali izvajanje in tako sindikati kot nevladne organizacije bodo vključeni v ta proces. Ob koncu naj omenim še eno zadevo. Južna Koreja in EU se že pogajata o tem, da bi lahko tudi prilagodili sporozum, kar zadeva časovni okvir odprave tarif. Kar pomeni, da če imamo triletni ali petletni okvir, potem bi eh, določene tarife znižali eno leto kasneje, kot smo to predvideli uvodoma to je pravzaprav morda nekakšna skromna žrtev z naše strani, ampak to bi bilo nujno, če ne bi upoštevali občutljivost določenih sektorjev. Južna Koreja je že rekla, da je pripravljena, da bo vnesla te eh, sporazume oziroma te spremembe v sporazum, če bi seveda upoštevali občutljive točke obeh strani. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar. Sedaj lahko začnemo seznamo govornikov. Najprej dve minuti v imenu EPP-ja, gospod eh, Beleja. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči, gospod komisar. Najprej naj vam zaželim vse dobro eh, na vašem novem položaju. Časi so težki, vendar ste na to navadani. Torej, kot ste povedali, je veliko dobrega za Evropo v tem sporazumu za avtomobilsko industrijo pa je to nesrečen sporazum, kot je že bilo eh, povedano. Če pogledamo naprimer samo številke, za vsak avtomobil, ki ga izvozimo v Južno Korejo, eh, jih pride 15 nazaj v obratni smeri. In eh, torej tu imamo razmerje 1 proti 1 proti 15 in to ravno zaradi teh netarifnih eh, ovir v tej trgovini z Južno Korejo. In, eh, in General Motors, eh, eh, ki eh, pravzaprav se že razmišljajo o tem, da ne bi več proizvajali v Evropi, ampak preselili proizvodnjo v Južno Korejo. In če pogledamo na prihodnost, je to pravzaprav neposro neposredna posledica tega. Tega ne moremo enostavno pomesti pod preprogo. Zato, ker pač so na dobre morda drugi sektori trgovine. Tu je potrebno pomagati avtomobilski industriji in sicer eh, imam tu v mislih zaščitno klauzulo. Potrebujemo dobro analizo vplivov tega sporazuma na avtomobilsko industrijo s številkami, podatki, to je skrb vzbujajoče in eh, tudi eh, ameriška vlada se pogaja z, juž, eh, z Južno Korejo in uh, tudi tam je uh, tak prosto trgovinski sporazum. In uh, kot vemo, je v tem obiskem sektorju zelo veliko delovnih mest in ne smemo dopustiti, da pride do nadaljne izgube teh delovnih mest. In zato je to razlog, da imamo pravico zahtevati dodatne zaščitne klauzule v ta sporazum. Hvala lepa, gospod Belek. Sedaj pa v imenu SND tri minute gospod martin. Eh, gospod eh, predsedujoči, eh, gospod komisar, to je pomembno iz treh razlogov, kaj ti tu gre. To mora biti tak sporazum, mora, je, ki mora biti dober za delovno mesto, gre za 19 milijard, za številko 19 milijard, ki zadevajo to menjavo med Evropsko unijo in Južno Korejo. To daje tudi pozitiv primer, če dve pomembni gospodarstvi, ko so Evropska Eh, unija in Južna Koreja tako odločita, je to dober vzgled za druge. Naprimer Japonska, ki je sedaj bolj zainteresirana za trgovino z Evropsko unijo in to je ravno zahvaljujoč eh, temu sporazumu. Na drugi strani pa seveda Južnokorejci eh, imajo tudi svoje sodelovanje z ZDA. In potem je tu drugi razlog, pomembno je, za Evropski parlament. Veliko zahtev, ki smo jih izrekli v mojem poročilu, eh, pravzaprav je eh, sedaj upoštevanih. Naj navedem nekaj primerov. V mojem poročilu smo rekli, da potrebujemo boljši dostop do korejskega eh, kmetijskega trga in tarife se bodo zmanjšale za 75 odstotkov v prvih letih. Potem, naprimer, za naš viski, šampanjec in tako tako dalje, vina, tudi to bo zaščiteno v Koreju kot posledic, eh, kot eh, zahvaljujoč temu sporazumu. Eh, naprimer, eh, škotski viski, ki ga eh, prodajajo že sedaj na korejskem, korejskem eh, trgu, tudi tu je prišlo do povečanja. Te netarifne uvere in to vprašanje tudi eh, s tem, Eh, eh, se eh, sedaj ukvarja. Želimo izboljšati tudi trgovino z okoljskimi proizvodi in storitvami. Po treh letih bo pravzaprav to potekalo brez vsakršnih dajatev in tarif in sicer v obeh smereh. Potem smo zahtevali tudi, da se izboljšajo okoljski standardi in Koreja je podpisala štiri konvencije konvencije, mednarodne organizacije dela in eh, spet pozitivni učinke tega sporazuma, eh, zato da eh, pride do večjega odpiranja trga oziroma da, da spremljajo to večje odpiranje trga tudi upošteva torej, standardi. Ali je to idealen sporazum, seveda ni, ali so tu zadeve, eh, vključene zadeve, ki jih ne bi želeli videti, res je. Vendar pa lahko rečemo, na koncu, eh, koncu je to dober sporazum za Evropo, za Korejo, da za svetovno trgovino je tudi eh, odgovor pritr, pritrdil, morali bi ga enostavno podpisati. V imenu liberalcev sedaj, gospod Rinaldi, tri minute. Eh, Hvala, eh, gospod predsedujoči, dragi kolegi. Gre za tipičen primer Evropske unije, eh, ki zastavlja svoj ugled. Eh, ta prosto, torej sporazum o prosti trgovini je vedno dobra novica. Dobra je za blagostanje in na svetu in sicer gre za prvo prvi to vrsti sporazum po številnih razočaranih v eh, preteklosti. Sedaj se nam nekoliko mudi, da bi ta sporazum zapečatili in Evropska eh, komisija je bila morda v skušnjavi, da to pospeši. Za liberalne demokrate pa je ta vrsta pomoči tukaj eh, subvencija iz, izvoz, izvozov, e, oprostite, izvoza in e, ko je govora o povračilu dajatev. In e, to je nekaj, kar bodo drugi trgovinski partnerji imeli za prvi primer te vrste. Tu je vsak, kot vemo, pa se lahko zmoti, kot pravi pregovor, eh, in komisija bi želela skrbeti za legitimne interese delavcev, potrošnikov v Evropi. In eh, ni dovolj tudi eh, se posvetovala eh, z industrijskim sektorjem. Tu je problem, gre za zelo občutljivo politično vprašanje, stvari ne gredo dobro. In tu so subvencije ki se jih namenja avtomobilski industriji in še tudi dodatne eh, subvencije za izvoz iz eh, Koreje. Je veliko pozitivnih razsežnosti, naprimer evropski, eh, evropski certifikati, potem tudi zaščita geografskega porekla in podobno. Eh, če pogledamo naprimer tudi na ZDA, tudi tu naprimer imajo eh, sporazum, eh, začasne sporazum s Korejo, ki pa že leta čaka na ratifikacijo. Skratka, vse to mora biti del svežnja in sporazum o prosti trgovini, potem izvedbeni okrepi, ki se zlasti nanašajo na povračilo dajatev in pa tudi eh, zaščitna klauzula. Eh, Prav tako je potrebno umestiti v ta sporazum tudi klauzulo oziroma eh, določbe, ki se nanašajo na kompenzacijo. To bo tudi pomenilo, da vsakršen začasni sporazum preneha veljati. Hvala. Hvala. Eh, sedaj pa v imenu želeni gospod Žado. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Rekli ste, gre za, eh, za sporazum, ki eh, uvaja novosti. In eh, prvič vidimo kot rezultat eh, pogajen, da gre tudi za nekaj, kar se izgublja, vendar je to v okviru pogajanj s tretjimi. To ni v okviru Lizbonske strategije in tako dalje, ko se je izbiralo tiste, eh, ki eh, bodo izgubili s takim sporazumom. In pri trgovinskih pogajanjih pogosto, eh, je pogosta situacija taka, da protestira kmetijski sektor in da je zadovoljni industrijski sektor. Sedaj pa je prvič drugače, ravno obratno. Govorite tudi o znižanju za 1,6 milijard. Vendar pa ti podatki kažejo samo na nekaj. Sam prihajam iz zahodnega predela Francije, iz Britanije. In če ste obiskali eh, eh Britanijo, potem veste, da imamo ogromen problem z zelenimi algami in tako dalje, s potalnico in sicer zakaj? Zaradi uzreje, eh, prašiče uzreje. In realnost v regiji, eh, kjer so moji voljivci, izvira iz dejstva, da zaradi eh, te intenzivne vzreje smo na izgubi, ko gre za turizem in druge, druga področja. In mogoče, da smo pridobili v vašem eh, globalnem izračunu, eh, ne pa z vseh teh vidikov. Prvič eh, se bo zahtevalo tudi odstopanje in sicer v okoljskem smislu in uh, sicer zaradi boja proti, uh, mi, uh, proti podnebnim spremembam na svetu. Dejstvo pa je, uh, da uh, je tudi, tudi vprašanje izpustov, uh, kaj ti industrijski. Uh, Torej, avtomobilski sektor je zelo močan, eh, sedaj pa potrebuje pravzaprav eh, odstopanje in sicer iz zunanih razlogov. In eh, Eh, to pomeni, da bo Evropa z vedika industrijske strategije, strategije za naša podjojetja in gospodarske strategije, govorili ste o Lizbonski strategiji in tako dalje. V tem sporazumu resnično ne vidim, v čem je to pogledno dober. In, uh, res je, da čim eh, začnemo govoriti o taksah, o dajatvah, naprimer na oglik in tak, oglikov eh, dioksid in tako dalje, ali pa eh, tobinov davek, naprimer naj vam povem, da bo komisija morala eh, zelo, eh, biti zelo eksplicitna glede tega in glede vplivov na finančne trge. Hvala lepa, gospod Džado. Eh, sedaj pa v imenu eh, EKR. Dovolite, da vam najprej čestitam k izvolitvi na novo mesto in vam zaželim veliko uspeha. Mislim, da je zelo primerno, da danes o tem razpravljamo. In eh, ta pogajanja so bila zelo dolga in eh, moram reči, eh, da eh, lahko samo pozdravimo dejstvo, da bo to sedaj kmalo zaključeno. In, eh, Eh, vemo, da je marsikaj zaskrbljujočega, ljudje so izražali to zaskrbljeno zlasti, ta, ki se nanaša na avtomobilsko industrijo. Eh, vendar pa eh, seveda, če bi želeli glede tega iti do konca, potem prav gotovo ne gremo v pravi smeri. Delim to zaskrbljenost, delim tudi eh, skrbi, ki jih imajo števili ljudje. To tudi lahko razumem. Vendar pa mislim, da so tudi drugi oziri, ki so še pomembnejši. Zato menim, da je potrebno iskati priložnosti eh, in videti to z vidika priložnosti bolj ko, kot eh, z vidika negativnih plati. Vse to ima tudi svoj politični kontekst, kajti na severu Južne Koreje je zelo agresivn sovražnik in potrebno je poslati pravi signal. Potrebno je vse narediti, da ovire, premostimo ovire eh, na tem področju in podpremo napredek. Imel sem priložnost obiskati to državo in vem, da eh, bi ljudje tam radi bili napredni in eh, napredovali. In eh, tu je. In naprimer, če obiščeš take kraje, lahko ugotoviš, da je tu zelo veliko priložnosti za nas, da gremo naprej. In kaj bo naredila komisija zlasti z vidika mehanizma reševanja sporov in zlasti pa, kako hitro bomo lahko začeli izvajati eh, ta mehanizem reševanja sporov, če prije do resnega izkrivljanja eh, konkurence. Sedaj pa v imenu uh, GUE, NGL, uh, gospod Ferreira. Dve minuti, prosim. Hvala lepa. Pogosto smo že razpravljali o tem, kako uničujoča je bila liberalizacija svetovne trgovine za mnoge sektorje evropskega gospodarstva, zlasti za nekatere države, nekatere regije. Govorili smo o izgubi delovnih mest naprimer. In pa tudi, da to vpliva na možnost generiranja in uh, dis, uh, distribucije, distribucije bogatstva zaradi eh, neravnotežja uh, tudi v trgovinski bilanci. Govorili smo tudi o obdavčanju uh, pravic uh, delavcev, potem o socialnem dumpingu, potem o negativnih vplivih na uh, majhna in srednja podjetja in eh, seveda predtem ne bi smeli zapirati oči. Ta sporazum je dober primer tega. In uh, tu eh, analiziramo različne posledice. Rekli ste, da gre za 25 do 27 odstotkov izgube delovnih mest, morda celo 50 odstotkov na nekaterih področjih. V elektroniki, potem avtomobilske komponente, to, kar je že bilo omenjeno, ti bodo tudi utrpeli škodo in eh, zato so potrebni ustrezni odgovori. Kakšni ukrepi so predvideni za zaščito teh sektorjev? Eh, sektorjev? samo za blažitev eh, uničevanja delovnih eh, mest oziroma izgube eh, delovnih mest in zlasti spričo agresivnih ukrepov na korejski strani. Kakšne potem tudi, kaj je predvideno v smislu proračunskih sredstev, da bi pomagali tekstilnemu sektorju, proizvajalcem, obutve in tako dalje. Kaj se bo zgodilo z vsemi temi sektorji oziroma kaj se bo zgodilo na vseh teh področjih. Potrebujemo uravnotežene trgovinske odnose in sicer v pomoč tudi revnim, ne pa zasledovati samo ekonomskih interesov. Če želimo zagotoviti trajnostni razvoj, biti obrnjeni k prihodnosti in ne zasledovati samo ekonomsko racionalizacijo, upošteva, eh, moramo upoštevati tudi okoljske vidike. In eh, še eh, v imenu zadnje skupine, gospa Rozbah, dve minuti v imenu EFD. Format. Jeg har det ikke ligesom min forgang gænger.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 afskaffe en værdi, en tolvværdi på 1,6. Ta prostotrgovinski sporazum bo, kot smo že slišal, zmanjšal dajatve v višini 1,6 milijard evrov. To je seveda dobro, ampak za me je vprašanje naslednje. Ali je bila uh, ju, uh, južnokorejska ko gospodarstvo in poslovni prostor dovolj liberalizirano. Južna Koreja še vedno dodeljuje številne subvencije različnim panogam, kot so medicinska panoga in elektronika. Hvala, gospa Rozbah. Sedaj pa prehajamo k govorcem v zadnjih vrstah. Prvi med njimi pa bo gospod Peter Stasni za dve minuti. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Uh, V zadnjih nekaj mesecih je Evropska unija doživela nekaj sprememb in prehodov. Imeli smo tri komisarje za mednarodno trgovino, dve, dva, dve predsedstve sveto in lizbonsko pogodbo. V tem času sem vse čas uh, pri, po, eh, pozival vse um, uradnike naj uskladimo ta um, prostotrgovinski sporazum tako, da bo dejansko od, eh, odgovarjan potrebam naše industrije, zlasti avtomobilske industrije. Veliko sem govoril o varovalnih zaščitnih klauzulah in netarifnih ovirah. A, Ko je novi komisar odgovoril med predstavitvijo na moje vprašanje in je rekel, da se je treba ta sporazum podrobno pogledati, sem bil optimističen. Tudi ZDA je dala ta sporazum na polico zaradi podobnih a, pomislekov avtomobilske industrije. To je sedaj neka vrsta predloga za druge sporazume in moramo ga spisati na, prav, na, na pravilen način in ustvariti enakopravno. Ob, ob, igrišča za obe, za obe partnerici. Nikar me ne razumete narobe, zelo se zauzemam za to vrstne sporazume, vendar pa moramo vedeti tudi, ali je konkurenčna prednost enostranska. V teh primerjih se gospodarske prednosti izničajo, so celo negativne. Uh, Delavci v Evropski uniji si zaslužijo več. Morda bi si morali pogledati našo transatlantsko partnerico in zahtevati določene manjše prilagoditve, ki bodo vsaj do neke mere zadostile tem velikim industrijam in eh, omogočile tudi dobre lasnosti za naše delavce. Mislimo, da je mora biti prosti trgovinski sporazum koristen za državljane obeh strani. In moja odgovornost je, da nadziram, da spremljam ta sporazum in zagotovim, da bodo moji voljivci in državljani Evropske unije dobili pošten dogovor. Hvala lepa. Zdaj pa imamo gospoda Arifa za tri minute. Izvolite. Gospod predsedujoči, gospod komisar, dragi kolegi, septembra smo že razpravljali o sporazumu o prosti trgovini in številni smo izražali svojo zaskrbljenost glede negativnih učinkov zlasti na avtomobilsko, eh, na avtomobilsko industrijo in nismo si predstavljali, da se bo to tako hitro izkazalo. In eh, v, eh, kot eh, sedaj bo prišlo do velikega preseljevanja, ali menimo, da to nima v ničemer opraviti eh, s tem sporazumom. Sam med tem vidim povezavo in delavci bodo prvi plačali ceno za to. In tu so vplivi, pomembni vplivi, na, ki izvirajo iz sporazumov, ki jih Evropska unija sprejema in to je potrebno upoštevati upoštevati. In eh, trgovina, svetovna eh, trgovina, eh, ne moremo reči, da, to, da tu ne moremo nič, da tako pač to poteka. In zanimivo, zanima nas, ali ste ocenili vplive na Evropo, kaj ti zdi se nam, da so tu podatki, v skladu s katerimi bi, naprimer, eh, resnično eh, tu eh, lahko evropski proizvajalci imeli pomembno tudi skratka pomembne številke, vendar nas te številke ne prepričajo. Eh, tu je eh, tudi eh, študija in predlogi, ki predvidevajo naprimer določene primere, v katerih bi se uveljavljala zaščitna klauzula. In eh, rad bi eh, povdaril, da eh, tega problema eh, zaposlovanja v Evropi ne bomo rešili na tak način. Zato eh, bi, za, eh, menim, da je potrebno izdelati pravo industrijsko politiko za zagotovitev prihodnosti naših industrijskih vej. Ta industrijska politika eh, mora biti učinkovito koordinirana, zato da bi taki sporazumi oprosti trgovin, Sloveniji, eh, da ne bi negativno vplivali na Evropo. Potem gre tudi za razsežnost eh, kulturne menjave v okviru sporazuma. Eh, ta država ni ratificirala UNESCO-vo konvencijo o kulturni raznolikosti in celo eh, odpiranje eh, teh razprav. Menim, da bi se to moralo voditi ločeno od trgovinskega področja, eh, zato bi eh, moral, eh, morali biti odgovorni tisti, ki eh, imajo pristojnosti na tem področju. Pomembno je, da so poslanci ustrezno informirani in da sodelujejo v vseh fazah. In eh, poleg eh, raznih pristopov pa menim, da eh, bi bila boljša informiranost parlamenta že na samem začetku zelo dobrodošla. Upam, da lahko računamo na vašo podporo in podporo komisijo. Vsak ima svoje odgovornosti, vendar mora to vedno biti v službi bolj skupnostne politične trgovinske politike. Vas je vedno težko, vam je vedno težko uh, slediti, uh, gospod uh, Arif Kader. In uh, tudi govorili ste dlje. Če govorite tako hitro, potem se morate zavedati, da vam sledijo samo tisti, ki govorijo in razumejo francosko señor presidente dragi kolegi predlogi o prostotrgovinskem sporazumu med evropsko unijo in južno korejo je uravnotežen ampak avtomobilska industrija in tudi evropski tekstilni sektor sta izrazila zaskrbljenost glede posameznih zadev kot so sistem povračilo povrčil dejatov in tudi zaščitna klauzula. Tudi Evropska federacija za svobodno trgovino je kritizirala ta prostotrgovinski sporazum. Južna Koreja ni ratificirala nobene od temeljnih konvencij mednarodne organizacije za delo. Južna Koreja še vedno zatira pravice sindikalnih delavcev. Zavedamo se, da je bil tukaj kolegi komisije razdeljen pri tem prostotrgovinskem sporazumu in tudi mnenje služb komisije so bile razdeljene. Tudi DG Taksot in DG Trade se nista strinjala glede sistema povračilov dajatev. Za DG Taksot pravi, da je ta sistem sedaj gospodarsko izkrivljanje, saj pravzaprav gre za izvozno subvencijo. In to ustvarja konkurenčno prednost napram evropskemu gospodarstvu in uprit evropskem, eh, korejskemu gospodarstvu promoc, agencija za promoviranje korejskega gospodarstva je izračunala, da bo to prineslo eh, prednosti v višini 1300 evrov na en avtomobil. Ali se zdi komisiji, da je ta sporazum pošten? Ali bo komisija dala Evropskemu parlamentu na voljo celovito oceno in presojo vplivov glede tega sistema eh, za povračila dajatov? Najlepša hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa naslednji govori gospod Zalevski za dve minuti. Izvolite. Eh, gospod predsedujoči, gospod komisar, razpravljamo o zelo pomembnem sporazumu. In ta naj bi bil neke vrste načrt za, nasled, za druge države na Daljnem vzhodu. Zato si ga moramo zelo podrobno pogledati. Ni dovolj, da smo tukaj hitri. Vsekakor sem za to, da imamo svobodno konkurenco. Mislim, da ima ta pozitiven vpliv na gospodarski položaj, vendar pa moramo govoriti o takšni konkurenci, ki je uravnotežena to vrstna konkurenca mora biti usmerjena k višji tehnologiji in ne sme temeljiti na to vrstnih instrumentih, kot so povračila dajatev, ki so predvideni v tem sporazumu, ki pravzaprav prinaša koristi zgolj eni od strani. Nahajamo se v času krize in zelo previdni moramo biti, kakšno socialno-gospodarsko situacijo ustvarjamo v Evropi. Odgovorni moramo biti za prihodnost evropske industrije, ne le za avtomobilsko industrijo, temveč tudi za industrijo ele elektronike, za tekstilno industrijo. Veliko je industrij, tudi na polskem, ki se pritožujejo zaradi tega sporazuma. Zato menim, da bi morali storiti naslednje. Kot prvo, bi morali preučiti ta sporazum in pogledati, kakšni bodo dejansko njegovi učinki. Sodelovati bi morali z industrijami, ki bodo imele največ uh, od tega sporazuma in tudi s tistimi, ki bodo na slabšem zaradi tega sporazuma. Predstavljam si, da bo komisija predložila celovito analizo o presoji vpliva. Prav tako moramo preučiti zaščitne varnostne ukrepe, kako bodo delovali in eh, kako bodo učinkovali in kako bomo zagotovili, da bodo vzajemno koristni in ne le enostransko koristili Južni Koreji. In kot tretje, ne morete upeljati in uvesti tega sporazuma na neke vrste improviziran način, če nismo vsi prepričani, da je to koristen sporazum za vse države članice in da ne ustvarja neupoštenih in neustreznih prednosti za korejsko stran. Hvala lepa. Naslednji govornik pa je Vital Moreira za dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Našega komisarja za trgovino bi vprašal, dvoje. Kar zadeva vsebino prostotrgovinskega sporazuma s Korejo. Ko smo leta 2007 spostavili strategijo globalni Evropi, je bila ta namenjena temu, da okrepimo vlogo mednarodne trgovine in gospodarski profil Evropske unije. In to je sedaj prvi prostotrgovinski sporazum, ki je bil izpogajan in ki ni bil ratificiran za veliko partnerico, glede na njeno velikost. Kako komisija ocenjuje svojo uspešnost in pravzaprav šibke rezultate, ki jih je dosegla v primerjavi z visokimi in ambicioznimi rezultati Global Europe? Ali komisija kot drugo meni, da se bo verodostojnost uh, trgovinske politike pravzaprav. Uh, položila na oltar tega sporazuma in saj bo ratifikacija Evropskega parlamenta tudi vplivala na verodostojnost tega sporazuma. Tukaj ne gre le za, tukaj gre pravzaprav za sporazum z le eno uh, državo, torej neke vrste dvostranski sporazum. Po mojem mnenju bomo na nek način lahko s tem rešili težave, v katere smo se zapletli sami. Uh, ampak skoraj da vsi regionalni prostotrgovinski sporazumi Evropske unije niso dosegli nobenih rezultatov. Ali menite, da ta dvostranski pristop, ki ga sedaj zasleduje Evropska unija, nadomešča več stranske in regionalne sporazume, ki bi bili boljši za nas? Hvala, sedaj pa gospod Talba za dve minuti. Gospod komisar stališče Evropske ljudske stranke je zelo jasno, ko zadeva prostotrgovinske sporazume, ki jih sklepa Evropska unija. Zavzemamo se za prostotrgovino, torej menimo je, da je zelo nujno, da se Evropska unija pogaja o tovrstnih sporazumih z drugimi državami, kajti to ustvarja nove priložnosti za evropska podjetja, ustvarja nova delovna mesta, ki jih tako zelo potrebujemo v kontekstu resne globalske recesije. Niso mi bile všeč vaše besede, gospod komisar, kajte zdi se mi tudi pomembno, da ti sporozumi vsebujajo zadostna jamstva, da bi se lahko ognili nepoštenim klauzulam za evropsko industrijo. Rekli ste, da je to prvi sporozum v vrsti prostotrgovinskih sporazumov, ki bodo bolj ambiciozni. Zato je, zato, zato je tako zelo pomemben. Ni vprašanje tukaj, ali je ta sporazum sklenjen z majhno državo ali ne. Pomembno je, da ne oslabi naše pogajalske moči za naslednje sporazume z državami, ki bodo morda večje. Zato se ne moremo strinjati s tem, da bi sklenili ta sporazum, temveč želimo preučiti določene, določena poglada, določene odstavke tega sporazuma, ki prinašajo nepoštene prednosti uh, južnokorejski strani in njihovim proizvajalcem. Gospod komisar, prosim, da jasno obrazložite razlog, zakaj zaščitna klauzula začne veljati po petih letih. Ko sem za, se zadnjič pogovarjal z vami, ste rekli, da bo dajatev eh, za, na avtomobile prav tako črtana čez pet let. Vendar pa zdaj je v tem sporazumu zapisano, da bo dajatev odpravljena le za vozila nad petimi tonami, medtem ko bo za vsa ostala vozila veljala deset odstotna dajatev, ki bo odpravljena v roku treh let. Povejte torej, zakaj popravljamo težave ex post, če lahko že zdaj pričakujemo škodljive posledice tovrstnega aranžmaja. Hvala lepa, gospod Zalba. Sedaj pa gospa Regner za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedojoči prostotrgovinski sporazumi bi morali biti sklenjeni s tistimi državami članicami, ki v celoti spoštujejo človekove pravice. In za me to pomeni, da se spoštujejo tudi uh, norme mednarodne organizacije za delo. Ti, te klauzule v delu so sicer dobre, vendar pa ne zadostne. V prejšnjem mesecu so bili v Južnem Koreji primeru, kjer so kršili kolektivne pogodbe, pravice delavcev in tudi koalicijsko pravo. Pogajalski procesi so pravzaprav. Eh, v tem pogajalskem procesu so, Slove, so evropski sindikati na to opozarjali. Seveda smo že omenjali tudi tovarno uh, Opla v Antwerpnu. Ta tovarna in to ni tako, kot vedno, um, ne bo premeščena zaradi prevelikih kapacitet, temveč zaradi tega, da bi lahko to tovarno premestili v Južno Korejo. Kdo bi imel koristi od tega? Ali se vam ne zdi, da bi lahko bila to pravzaprav posledica tega sporazuma? In še ne eden od sektorjev, o katerem še nismo govorili, je ladjedelniški sektor. O desetletnem programu Koreje je zastavljeno, da bo več kot 90 odstotkov eh, dobaviteljske industrije za ladjedelništvo prihajalo iz Južne Koreje. S tem je v Evropi zelo težko konkurirati in s tem bo veliko delovnih mest odpadlo tudi v tej panogi. Hvala lepa, gospa kolegica. Sedaj pa za dve minuti, gospod Lange. Oprostite, gospod Lange, samo trenutek, če lahko počakate. Mislim, da imamo vprašanje z modnim, modrim kartončkom za gospod Regner. Gospa Regner, boste odgovorili na to vprašanje, če, vem, če vam ga zastavi kolega? Gospa Regner, govorimo o postopku modrega kartončka meni sicer ni zelo všeč, ampak v tem primeru bom naredil izjemo. Imamo kolega, ki bi vam rad zastavil vprašanje. Ali imate kaj proti temu ali pa ste odgovorili na vprašanje kolega poslanca? Prav? Potem pa lahko izvolite vprašanje in eh, ne sme trajati več kot 30 sekund. Ja, kolegin, dank für die Gospa kolegica, najlepša hvala za to priložnost. Omenili ste položaj Opla. Ali se strinjate z mano, da to podjetje Opel doživlja že več mesecev velike gospodarske težave in da Opel proizvaja več avtomobilov, kot jih lahko, kot bi jih moral in da pravzaprav to ni posledica eh, prostotrgovinskega sporazuma, ki sploh še ne velja. Prav, gospa Regner, lahko prosim odgovorite na to vprašanje? Minuto imate na voljo. Seveda drži, da so tukaj razlog in obstajajo veliki gospodarski problemi, ampak vodstvo podjetja Orili ni držal obljube. V sporazumu, ki ga je sklenil, je napisano, da bodo v Antwerpno naprej proizvajali modele, ki, ga, ki jih ne proizvajajo tam, ampak v Koreji to pravzaprav zelo jasno kaže na to, da bo trenutna dejavnost iz Antwerpna enostavno premeščena v Južno Korejo. Eh, Hvala lepa, gospa Regner. Sedaj pa nadaljujemo z navadnim postopkom in gospod Lange ima besedo. Hvala lepa, gospod komisar. Imam tri vprašanja. Prvo vprašanje je naslednje potrebujemo poštene konkurenčne pogoje. In če si pogledam delovske pravice v Južni Koreji, ki so omejene, potem tukaj nimamo poštenih konkurenčnih pogojev. Naprimer, vprašanje kolektivnih pogodb. Tam imamo štiri, v Južni Koreji imamo 14 odstotkov podjetij, ki ne smejo stavkati, to jim je prepovedati. To pomeni, da so delavci omejeni z vidika njihovih pravic. Sprašujem se, zakaj? zakaj sklenjamo sporazum s tistimi državami, ki imajo največ težav za standardi mednarodne organizacije za delo. To so torej Južna Koreja in Kolumbija. Torej, kako boste sporazumom zagotovili, da ne bomo imeli nepoštenih konkurenčnih pogojev, ki bi dodatno omejevali pravice delavcev v Južni Koreji? Drugo vprašanje. Težave avtomobilske industrije. Eh, so že bile omenjene. Zelo odločilno je, da imamo razumne zaščitne klauzule. In če se to pogledamo zdaj, imamo zaščitno, splošno zaščitno klauzulo, če pride do velikih eh, moten na trgu, potem pa imamo zaščitno klauzulo za sistem povračila dajatov. Jaz tega ne razumem pravilno ali pa celote. Mi lahko jasno pojasnite delovanje teh zaščitnih klauzul in kdo jih lahko kdaj aktivira. In tretje vprašanje, gospod komisar, je naslednje. Z Lizbonsko pogodbo imamo sedaj drugo podlago, pravno podlago za naše sodelovanje. K temu sodi, da so zaščitne klauzule in izvedba pravzaprav predmet postopka so odločanja. Mi lahko zajamčite, da ta sporazum ne bo začel veljati preden bi Evropski parlament zaključil svoje postopke, ki mu pripadajo po pravu in po Lizbonski pogodbi. Hvala lepa. Lange, para Van Bremt. Hvala. Sedaj pa gospa Van Bremt za minuto in pol izvolite. Najlepša hvala. Spoštovani gospod komisar, verjetno me boste podprli, ko bom rekla, da prosto trgovinski sporozumi so takšni, da jih ne sklenemo zaradi ideoloških razlogov, ampak zato, ker vemo, kako bo to vplivalo na naše družbe in gospodarstvo. Govorili ste o gospodarskih in socialnih plivih in govorili ste tudi o študijah in presojah plivov. Ampak sama nisem prebrala presoje vplival, kjer eh, bi upoštevali vsak sektor in nihče ni govoril o delovnih mestih. Govorili ste recimo o avtomobilskem sektorju, ampak eh, sedaj eh, gledam uh, Eh, naše dvorišče, naše okolje, vi prihajate iz istega okolja kot eh, tudi sama, veste, da bodo zaprli lokacijo Opela v Antwerpu. Sindikati so delali pri tem projektu več let in eh, po njihovem mnenju je to pravzaprav zelo pomemben del poslovnega načrta, ampak oni tega poslovnega načrta niso videli. Uh, In ravno zato sedaj Opel zapušča Antwerp. Zato bi vam rada zastavila dve vprašanji. In sicer, ali ste videli rezultate presoje vplival? Ali ste videli, kako bo to vplivalo na delovna mesta, glede na posamezen sektor? Če teh rezultatov nimate in sedaj bom pri tem ustrajala, ali ste pripravljeni te podatke pridobiti? Kdo bo pripravil presojo vplival in kdo bo poskrbel za to, da Evropski parlament uveljavi pravico, da da soglasje k temu prostorgovinskemu sporozumu. Drugo vprašanje, kaj načrtujete? Ali boste pripravili to vrstne presoje vplivov tudi z vidika socialnih vplivov? Najlepša hvala, gospa Van Brem. Gospod Rinaldi bi vam rad zastavil vprašanje. Ali boste sprejeli to vprašanje? Če da, potem dam besedo gospodu Rinaldiju. Najlepša hvala za besedo, gospod predsedojoči. Želel sem govoriti v okviru postopka CatchDI, pritegnite mojo pozornost, ki bi rad zastavil dodatno vprašanje gospodu komisarju, če mi dovolite seveda. Dobro, potem vas prosim, da ne. Pritegnite mojo pozornost z modrim kartončkom, ampak da se drugače oglasite. Gospod Sean Kelly je prvi v okviru postopka CatchDI. Pritegnite mojo pozornost eno minuto. Najlepša hvala. Pozdravljam to ureditev, ki pravi, da je Evropska unija zdaj stopila na novo pot. Tukaj bo nekaj zmagovalcev, nekaj poražencev. Avtomobilski sektor bo tukaj poraženec, kot smo ugotovili. Ampak kar zadeva povpraševanje, to bo verjetno vse večje, v 30 letih se bo štirikrat povečalo in to so dodatne priložnosti. Kar zadeva splošno vprašanje, in sicer 1,9 milijard eh, prednosti za naše gospodarstvo in eh, korejci ne bodo imeli takšne prednosti kot mi, to bo 1,2. In eh, mislim, da je to velik političen pomen to je pomembno z psihološkega vidika. Podali smo roko Južni Koreji, prečkali smo ocean, šli smo v Azijo, kar vzdeva Evropsko unijo. Želimo se uveljaviti na svetovnem prizorišču in tukaj nismo uspeli, recimo v Kebenhavnu, govornik je bil prekinjen. Eno minuto sem vam dal in eh, to ste presegli, gospod Dezir hvala gospod eh, predsedujoči eh, ta sporazum s korejo je prvi ki bo uveljavil globalno evropsko strategijo in je torej pomemben zato mora tudi dati zgled kajti to bo pomeni, pomenilo precedens in vendarle ugotavljamo na eni strani je tu problem informiranja parlamenta eh, glede zaščitne klauzule potem vemo že da bo da bo da možno začasno začeti izvajati sporazum, eh, potem tudi eh, pomankljiva preglednost, to je počrtal gospod eh, Rimaldi in sicer sporazum, ki ga bo možno skleniti neposredno s Kitajsko in pa problem doslednosti tudi z okoljskega vidika, kajti v ZDA se pogajajo v svojem, o tem v svojem sporazumu s Korejo. In v tem gospodarskem trenutku, ki ga imamo sedaj? Govornik je bil prekinjen. Rinaldi. Gospod Rinaldi. Najlepša hvala, spoštovani gospod predsedujoči. Še eno vprašanje bi rad, zahvalil, bi rad zastavil komisarju De Guhtu. Vemo, da določene stvari niso jasne, kar zdaj ratifikacijo strani nacionalnih parlamentov, ampak eh, sprašujem se, kaj je z večino. Kakšno večino mora dobiti ta sporazum v okviru sveta? Ali govorimo o kvalificirani eh, večini ali pa o soglasju? Tega ne razumem in eh, rad bi pridobil to informacijo z vidika pravne podlage, ki potem velja. Poleg tega Bil sem nekoliko presenečen glede na razpravo oziroma potek razprave in usmeritev same razprave. Kar nekaj eh, zaskrbljenih glasov sem slišal in upam, da bo Evropska komisija nas lahko pomirila, da bo lahko z nami sodelovala in verjamem, da je to v interesu vseh. Najlepša hvala, gospod Rinaldi. Ja, dober nasvet ste rekli, da moraš vprašati po poti, tudi če poznaš eh, Gospod Sikirski je naslednji na mojem seznamu. Najlepša hvala. Prostotrgovinski sporazum z Južno Korejo se mi zdi, da je dobra poteza. Govorimo o prostotrgovinskem območju, spodbudili bomo trgovinske togove med obema stranema. To je posledica tega, da bodo Južnokorejci odpravili tarife. 1,6 milijard je ta znesek. To je tudi posledica tega, da bodo evropejci odpravili tarife, tako da bomo imeli boljšo trgovino na področju tako blaga kot tudi storitev. Še več, prostotrgovinski sporazum bo prispeval k boljši preglednosti, tudi kar zadeva zaščito pravic intelektualne lastnine in pravil javnega naročanja. Posledično pa bo tudi pomenilo, da bo Južna Koreja spoštovala naše certifikate in postopke certificiranja, kar je bistvenega pomena. To je dober sporazum, ker bo državam članicam omogočil, da hitreje in bolje rastejo. Najlepša hvala, gospod Sekerski, tudi vam je potekal čas. In eh, tako smo izčrpali postopek, pritegnite mojo pozornost, catch the eye. In verjamem, da lahko sedaj zaključimo razpravo, tako da bo podal ob koncu razprave izjavo komisar Degut, ki bo odgovoril na vaše skrbi oziroma na vaše vprašanja. Dam vam besedo, gospod komisar. Najlepša hvala. Gospod predsedujoči, najprej kar zdeva sam postopek, ker kar nekaj vprašanj ste mi zastavili s tem v zvezi. To je postopek, ki ga bomo sprožili prvič. Po eni strani Evropski parlament eh, mora podati soglasje k temu sporazumu. Po drugi strani pa govorimo o zaščitnih klauzulah, ki jih bomo morali sprejeti na podlagi postopka soodločanja. To verjetno bo imelo konkretne posledice za odnose med svetom komisijo in Evropskim parlamentom. Kar zdeva zaščitne klauzule, to je pravzaprav predlog komisije in eh, včeraj smo to potrdili na ravni kolegija. To pa bomo predložili svetu in parlamentu zelo zgodaj. To bo postopek soodločanja, kar je popolnoma jasno. Zato vas eh, ne razumem, zakaj ste mi zastavili toliko vprašanj s tem v zvezi, zakaj ste rekli, da dvomite, kar zadeva zaščitne klauzule. Začetne klauzule bomo sprožili samo takrat, eh, če boste to zahtevali vi, ker tukaj velja postopek soodločanja, zato vas eh, ne sme skrbeti. Ravno tako vas ne sme skrbeti retrecijski postopek strani parlamentov. To seveda pomeni, da bomo na ravni vašega odbora za mednarodno trgovino vodili razpravo. Ko sem se predstavljal v okviru vašega odbora, sem rekel, da ne bom zahteval, da se to prečasno uveljavi, razen če Evropski parlament poda izjavo in pove, kakšno je njegovo stališče s tem v zvezi. Drugače povedano, Evropski parlament bo sprožil uradni ratifikacijski postopek, pa še ena možnost je, lahko se odločimo za drug postopek in sicer vaš odbor za mednarodno trgovino in Evropska komisija se lahko konkretno pogovorita o podrobnostih. Kakorkoli že, Evropski parlament bo lahko podal politično sodbo, kar zadeva ta sporazum še preden bomo podali predlog v zvezi s predčasnim izvajanjem omenjenega sporazuma. Potem pa še eno vprašanje, ki ste mi ga zahtavili, zastavili, ali je to mešan sporazum ali pa je to sporazum ki se dotika samo pristojnosti skupnosti. Pravna služba v tej fazi še vedno pripravlja svoje mnenje, ampak ne smemo izključevati možnosti, da morda v končni fazi bo to mešan sporozum, kar pomeni, da bomo morali vključiti v ta proces nacionalne parlamente, ki bodo sporozum morali ratificirati. In sedaj se odzivam na vprašanje gospoda Rinaldija. To bi lahko imelo ravno tako zelo konkretne posledice za postopek glasovanja na ravni Evropskega sveta. Toliko, kar zadeva postopkovno vprašanje. Imeli boste možnost, eh, da boste podali svoje stališče in to bomo stotstotno upoštevali. Če tega ne bi storili, potem verjamem, da bi imeli velike težave. Potem pa, kar zadeva Opel v Antwerpu, ja, razumem vas, eh, da je to specifično belgijsko vprašanje, ampak da to zadeva ne nazadnje tudi druge države članice in vse države članice ta problematika skrbi. Ne razumem pa ene zadeve. In sicer rekli ste nekako takole. Ali obstaja neposredna povezava med prostorgovinskim sporozumom z Južno Korejo in dejstvom, da so tovarno Opla zaprli tukaj v Evropi? Ali obstaja ta povezava ali ne? V letu 2009 je Opel rekel, da bo zmanjšal zmogljivosti na ravni Evropske unije za 20 odstotkov. Tako so želeli postopati in um, to so jasne številke, jasni podatki. To je odločitev, ki jo je sprejela uprava Opla, nikakor pa ne mi. Istočasno pa je odločitev v zvezi z uvozom športnih vozil iz Južne Koreje bila sprejeta, ampak šele potem, ko smo sklenili sporazum za magmo. Kakorkoli že, preden smo zaključili pogajalski proces o prostotrgovinskem sporazumu med Južno Korejo in Evropsko unijo. Tako da kar zdiva časovnico, so vaše trditve, gospa Van Brent, in trditve ostalih članov takšne, da ne ustrezajo dejstvom. Šele kasneje se je zgodilo, da smo parafirali prostorgovinski eh, sporazum Evropska unija-Južna Koreja. Lahko bi uporabili tudi napačen argument in rekli, da so nekatere države članice dale soglase k prostotrgovinskemu sporazumu samo takrat, ko so dejansko vedele, kaj se bo z oplom zgodilo. Če sledite dejanski časovnici in to so dejstva, potem bi lahko prišli tudi do tega sklepa. Kakorkoli že, vaša primerjava. Rekli ste, da 15-krat um, več um, uvažamo iz Južne Koreje kot obratno. To je morda napačen izračun in včasih so politiki tisti, ki napačno računajo. Tudi v Belgiji to velja. 37 um, tisoč avtomobilov uvažamo v Južno Korejo in eh, to so številke. To pa ravno tako ni prava argumentacija, ker eh, upoštevate dejstvo, da imate zelo dva velika trga, ampak eh, južnokorejski trg je veliko manjši, če ga primerjamo z evropskim trgom, tako da tukaj mešate hruške in jabolke. Ker pa zadeva proboj na trg, tudi tukaj so odstotki isti, ne glede na to, ali govorite o izvoznih ali uvoznih tokovih iz Evropske unije v Južno Korejo in obratno. Pa še en pomemben dejavnik, ki ga ne smemo spregledati, eh, kar zadeva ocene in napovedi trga. Nedavno so južnokorejski proizvajalci odprli zelo pomembne proizvodne zmogljivosti v Belgiji, potem tudi v Češki republiki pa še eno tovarno so, od, so odprli. Na slovaškem mi je povedal moj sodelavec. Tako da proizvajajo približno pol milijona avtomobilov vsako leto. V prihodnosti bomo južnokorejska vozila ravno tako proizvajali v Evropi, To so avtomobili, ki bodo prišli na evropske trge. Prišlo je do jasnega premika, do jasnih trendov. Proizvodnja se sedaj osredotoča na velike trge, kjer se lahko ta vozila tudi prodajo. Kar pa zadeva to neposrečeno problematiko prečasnega zaprtja Opla, upam, da bomo lahko v bližnji fazi poiskali rešitev. Ne smete pozabiti ene zadeve in sicer to, da proizvajalci sledijo željem potrošnikov in ne obratno. To je najpomembnejši argument, zakaj so se sprejele določene politične odločitve na ravni Opla in zakaj se je evropski trg avtomobilskih proizvajalcev tako skrčil. Nekateri proizvajalci avtomobilov so trenutno v nekvaležnih finančnih razmerah in imajo velike težave. In ob koncu, morda, mi dovolite, da omenim še eno zadevo in sicer določene napetosti oziroma nesoglasja, kar zdiva bilateralni in multilateralni pogajalski okvir. Mislim, da me je gospod Morera spraševal nekaj s tem v zvezi. Pogajalski proces eh, iz eh, Dohe se še ni zaključil. Začeli smo ga leta 2001. Sam zagovarjam multilateralen pristop in mislim, da si moramo prizadevati, da bomo doho uspešno sklenili, tako da bomo še naprej upoštevali razvojne vidike tega procesa. Gre za multilateralni okvir in eh, to zagotavlja pravno varnost za mednarodne trgovinske tokove. Ampak eh, še vedno čakamo, še vedno čakamo, da sklenemo ta pogajalski proces iz Dohe in jasno je, da ne moremo sedeti križem rok. Delovati moramo tudi v bilateralnem okviru. Tukaj pa mislim, da sprejemamo tiste sporazume, ki grejo veliko dlje, kot gre Doha. S temi odločitvami nikakor ne spodkopavamo rezultatov iz Dohe. Ravno zato bomo sklenili prostotrgovinski sporazum z Južno Korejo. Ne želimo spodkopati multilateralnih sporazumov, ker če bi to storili, potem bi prišlo do velikih težav, ampak to ni naš pristop in na temu se bomo izognili tudi v prihodnje. Najlepša hvala, spoštovani gospod komisar tem smo zaključili to točko na dnevnem eh, redu, ravno tako današnjo razpravo. Jutri bomo ponovno zasedali. 11. februarja začeli bomo ob 9. Eh, potem od 9. do 13. in od 15. Eh, do 17. Dnevni red je na voljo tako na spletu, kot tudi.